predsednikom sveta podpisal um, uh, svet Evropskega parlamenta in sveta o makrofinančni pomoči Ukrajini. In sedaj prehajamo k prvi točki današnjega dnevnega reda. Tu imam najprej prošnjo gospoda Korbeta, ki želi nekaj povedati v zvezi s poslom.